Konstantinosa, Manalopolusa, iz Agencije za temeljne človekove pravice in gospoda Kristjana Aršamboja iz Urada za harmonizacijo notranjega trga. Gospod predsednik Menendez Valdez, beseda je vaša. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, podpredsedniki, člani odbora. Hvala lepa, da ste nam eh, dali priložnost, da se udeležimo seje vašega odbora in da predstavimo vse agencije eh, in govorili bomo seveda o temi proračuna za agencije. Govorimo o 13 eh, agencijah in Tukaj je prisotnih tudi sedem direktorjev, direktor uh, Eurojusta, Jope uh, in tako naprej. Uh, in ti uh, direktori so pripravili obsežen dokument, ki predstavlja uh, temeljne uh, naloge, temeljne vrednote in pa potrebe vseh 34 decentraliziranih agencij v letu 2016. Ta dokument podaja tudi številna eh, sporočila članom tega odbora. Agencije so pomemben del eh, institucionalne arhitekture Evropske unije. Leta 2015 smo predstavljali 30 eh, odstotkov osebja Evropske unije in pa nič cela šest odstotka Evropskega proračuna. Želimo zagotoviti preglednost in pa prevzimamo odgovornost za ustrezno delovanje. 96 eh, odstotkov nalog eh, so agencije eh, izvedle v, letu, v preteklem letu in to kaže na popolno zavezo agencij in pa zaposlenih v agencijah, da nadaljujejo z dobrim delom, ki je primerljivo z delom drugih javnih uprav. Posebni instrumenti, ki so bili sprejeti za delovanje agencij, so povsem v skladu z izjavami eh, komisarke Georgijeve, ki je eh, dejala, da je potrebno agencije osvoboditi eh, rigidnih struktur, tako da se bodo lažje prilagajale potrebam držav članic in Evropske unije. Delo agencij eh, skrbno nadzoruje Evropska komisija, eh, zagovarjati se moramo pred eh, upravnimi odbori in to pomeni, da so agencije predmet trostopenskega nadzora. Naj sedaj. Navedem nekaj pomembnih točk v povezavi z osnutkom proračuna za leto 2016 z vidika decentraliziranih agencij. Že tretje letjo eh, zapored eh, ta proračun temelji na sporočilu iz julija 2013. Tukaj gre za nominalno znižanje proračuna in za eh, znižanje zaposlenih za 3 odstotke do leta 2018. Leta 2015 je 57 odstotkov agencij, tudi novih agencij, preseglo eh, ali pa doseglo zastavljen cilj znižanja eh, zaposlenih za 5 odstotkov. To kaže, eh, da so agencije povsem zavezane dosegi tega cilja. Evropske agencije so na dobri poti, da bodo izpolnile ta cilj znižanja 5 odstotkov 5 odstotkov eh, do leta 2018. Ta cilj so individualno zahtevali vse evropske inštitucije. Ampak predlog eh, Evropske komisije obravnava vse agencije eh, skupaj in predvideva nekakšen zunani bazen zaposlenih. Komisija je želela oceniti tudi potrebe agencij po zaposlenih eh, in sicer posamičnih eh, agencij. Ampak kljub temu eh, Evropska komisija še naprej uporablja ta zaposlitveni bazen in si prizadeva za znižanje eh, zaposlenih za 10 odstotkov, kar predvsej presega ta cilj 5 odstotkov. Ni tudi zastavljenega naslednjega eh, datuma eh, srečanja medinstitucionalne skupine, vsaj ne uradno, govora je o septembru. Če bi želeli znižati število zaposlenih spet za 5 odstotkov v leto 2016, preden se je medinstitucionalna skupina sestala, in eh, preden eh, so znani rezultati te skupine, bi to pomenilo, eh, da bi šlo za vzpostavitev dejstva, ki pa bi ga bilo težko doseči. Na ta način bi agencije težko dosegle zastavljene cilje. Glede na to situacijo, so agencije zaskrbljene eh, in eh, želijo, da bi se medinstitucionalna delovna skupina sestala eh, kar se da k malu. Zaskrbljenost vlada tudi zaradi dodatnega znižanja sredstev za evropske agencije. To je v nasprotju z vsakršno logiko industrija plačuje eh, za eh, te storitve, kljub temu pa obstaja veliko eh, birokratskih ovir, ki preprečujejo agencijam, da bi lahko zaposlile zadostno število zaposlenih. Poleg tega želimo tudi mnenje, želimo tudi, eh, da eh, se upošteva mnenje pravne službe ki, Evropskega parlamenta, ki je junija 2014 eh, dejala, da je potrebno upoštevati ločene ovojnice, ne pa obravnavati agencije kot eno skupno ovojnico. sredstva agencij oziroma proračun agencij mora biti obravnavan ločeno. Nažalost. bo eh, znižanje zaposlenih za več kot pet odstotkov vplivalo tudi na izvajanje mandatov agencij, na opravljanje nalog agencij in eh, šlo bo tudi za vprašanje, ali lahko agencije dosežejo zastavljene cilje. Veliko primerov eh, le tega imate v dokumentu. Rad bi izpostavil eh, dva primera dveh agencij. Direktorja sta tukaj z nami, direktorja teh agencij. Eh, predstavil bom vpliv zmanjšanja zaposlenih. Najprej Eurojust bo moral zmanjšati. Um, svoje dejavnosti, eh, čeprav gre tukaj za boj proti eh, terorizmu, džihadizmu in tako naprej. In potem EKAP, eh, Evropska agencija za kemikalije. Evropska komisija je predlagala znižanje zaposlenih za 25 odstotkov. Eh, tukaj eh, gre za eh, navedbo sporočila Evropske komisije iz leta 2013. Tako bo ta agencija težko še naprej opravljala svoje naloge. Druge primere imate v dokumentih in vprašanje v povezavi s tem lahko zastavite tudi mojim kolegom, če želite dodatne informacije. Agencije pozivajo proračunodajalca, eh, da se odrečeta dodatnemu eh, znižanju števila zaposlenih, eh, dokler se ne sestane medinstitucionalna skupina. Torej želimo, da se s tovrstnimi odločitvami počaka. Poleg tega pozivamo k spremembi načrtov za agencije, ki so že dosegle petodstotno znižanje zaposlenih številke je potrebno eh, povezati eh, oziroma uskladiti z eh, medinstitucionalnimi sporazumi in zagotovili smo vam dokumente za vsako posamezno agencijo. Agencije Evropske unije prosijo tudi za proračunsko prožnost, tako da bodo lahko ustrezno sodelovali z svojimi deležniki in sicer o popolnem upoštevanju proračunske neutralnosti. In še ena točka, preden zaključim. Agencije Evropske unije pogosto nimajo zadostno velike vloge, ko se razpravlja o temah, ki so v pristojnosti teh agencij. Naj navedem nekaj primerov. Agencije Evropske unije imajo samo en glas eh, v tako imenovanem komiteju, da ste tu kar pomeni 1,5 odstotka eh, vseh eh, volilnih pravic. Gre za 6 eh, tisoč zaposlenih. Enako se obravnava teh 6 tisoč zaposlenih kot pa urad varuhine človekovih pravic, ki ima le 66 zaposlenih. In še en primer, če mi dovolite. Evropska računsko sodišče in pa Evropska komisija sta sklenila sporazum na račun agenciji, Na dvostranski ravni sta se odločila, da bodo decentralizirane agencije plačale za uh, zunanjo revizijo, uh, ki bo opravila uh, povsem uh, enako nalogo, kot jo je prej upravljalo računsko sodišče. To je povsem v nasprotju z skupnim pristopom, ki pravi, da je Evropsko računsko sodišče uh, odgovorno za vse oblike revizij. Evropski parlament in e, Evropski svet eh, nista bila eh, dovolj upoštevana eh, na področju agencij. Njuno mnenje je bilo zanemarjeno. Evropski e, parlament se močno zanaš, e, oziroma agencije se močno zanašajo na Evropski parlament, še prav posebej na vaš odbor in na druge odbore, ki se ukvarjajo z to temo. Evropsko unijo želimo spremeniti v boljšo unijo, ki bo zagotovila ustrezne življenjske pogoje za vse. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kar zadeva medinstitucionalno skupino, ta naj bi se sestala 15. septembra. To so bile eh, vsa informacije, ki sem jih prejel včeraj in sicer naj bi se sestali na sedežu sveta gospod Manopolos, gospoda Šahmo, ali želite kaj dodati? Gospod Aršambo, gospod Mauropolos. Naj sicer pa dam besedo gospodu Gajerju, ki je eh, naš stalni poročevalec za Agencijo Evropske unije. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi agencijam, eh, ki so se odeležile naše današnje seje. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom, eh, ki sodelujejo pri tej zelo pomembni razpravi. Rad bi se zahvalil za eh, vaš eh, prispevek. Oba generalna direktorja, ki sestavljata trojko agenciji nista želela več ničesar dodati k prispevku predsednika, kar pomeni, da je bila to zelo eh, dobro usklajena predstavitev eh, in agencije so predstavile skupno stališče. In za tem stališčem se bomo morali na vsak način ukvarjati. Zato sem si prizadeval že v preteklosti, eh, če si samo ogledamo, eh, kaj se je dogajalo z agencijami v preteklosti. Ko pomislim eh, na eh, kakšen zgodovinski primer, ki bi bil lahko usporednica temu, se spomnim na srednji veki in na tako imenovane pankrte, ki so bili nekako vzgojeni, ampak nikoli niso bili povsem enakopravni eh, zakonitim otrokom. Eh, in tako nekako je tudi z agencijami. Potem, ko so se ti otroci enkrat rodili, jih nihče več ni želel. Eh, poleg tega eh, je eh, potrebno tudi soglasje 28 eh, držav članic in eh, pride do pretepa z vsemi močmi eh, na temo, kje bo sedež posamezne agencije. Spomnite se še eh, znamenitega eh, stavka Berlusconija, da mora agencija za živila nujno imeti sedež v Italiji. In sicer je takrat Berlusconi dejal, ja, v Italiji pač vemo, kako se pripravi šunka. Hm, in ne, vzemite tega napačno. Potem, eh, ko je ta agencija dobila ta sedež v Italiji, se Berlusconi zagotovo nikoli več ni ukvarjal z njo. To si upam trditi. In eh, takšna je nažalost situacija povsod, eh, ko smo cepol eh, preselili iz eh, Združenega kraljestva, smo se morali soočiti z eh, močnim nasprotovanjem kajti želeli smo poskrbeti za sinergijo uh, in prenesti to agencijo v HAK. In kolegi za državljanske svoboščine so uh, tudi menili, uh, da bi agencija morala biti v uh, Budimpešti. Lahko bi sedež bil tudi kjerkoli drugje. Uh, ampak eh, ravno velikega smisla to vse skupaj nima, razen tega, da Budimpešta nima še nobene agencije. Zato je pomembno, da tudi Evropski parlament eh, odloča o tem, kje so sedeži agencije. Vem, da tukaj v parlamentu že poteka razprava o tem, da bi ustanovili nove agencije in da bi bili uh, sedeži teh agencij eh, spet v eh, državah eh, tistih kolegov, ki se za to zauzemajo. Mislim, da na ta način ne moremo delovati. Kajti na koncu so te agencije samo še predrage, vsem odveč in tako naprej. V številnih pogovorih, eh, ki sem jih imel eh, z agencijami, eh, sem vedno prišel do zaključka, slišal sem namreč mnenje različnih agencij, da je znižanje proračuna sicer možno, v določenih primerjih gre za nepravično znižanje, še prav posebej zaradi tega, ker Evropsko računsko sodišče sedaj v primeru določenih agencij zahteva zunanjo revizijo, kar seveda pomeni dodatne stroške. Ampak agencije se s tem eh, lahko uspešno soočajo. Eh, kar pa jih uničuje, je situacija z eh, številom zaposlenih oziroma z zmanjšanjem števila zaposlenih. Če se Eh, bo ta politika nadaljevala eh, kot doslej, potem agencije več ne bodo mogle opravljati svojega dela. Recimo agencija za ribištvo v Vigu eh, ali pa agencija v Frankfurtu in tako naprej. Torej, smo v situaciji, ko se agencije držijo še za zadnjo nitko po tem petodstotnem znižanju ta cilj eh, so že dosegli ali pa skušajo eh, doseči, ampak eh, Evropska komisija je ustanovila neke vrste prezaposlitveni bazen, ki vodi do dodatnega zmanjšanja števila zaposlenih in to na izjemno samovoljen način. Včeraj v trialogu je recimo primer predstavljal Europol in sicer eh, tam eh, naj bi prišlo do eh, znižanja zaposlenih leta 2016. Takšna je pa situacija, to je predlagal svet. Prezaposlitveni bazen po mojem mnenju ne pomeni nič dobrega, ehm, namreč namen evropskega parlamenta ni, da bi vsaka agencija morali znižati število zaposlenih za pet odstotkov. Tukaj gre za politiko Evropske komisije. Tudi svet se za to ne prizadeva. Evropska komisija je to usilila vsem agencijam in s tem uh, vzpostavila ta prerasporeditveni bazen. Evropski komisiji sem zmeraj eh, dejal, da naj se obrnejo na strokovne odbore Evropskega parlamenta, kajti ti strokovni odbori lahko najbolje ocenijo delo agencij in pa potrebe teh agencij. In eh, pri oblikovanju proračuna se bomo uprli na strokovna mnenja odborov, ki se ukvarjajo ravno z to temo in ki zahtevajo, da uh, ukinemo ta uh, prezaposlitveni bazen oziroma prerasporeditveni bazen. E, sedaj pa medinstitucionalna e, skupina. Tukaj gre za zelo e, zapleteno strukturo. Delegacija Evropskega parlamenta se bo danes prvič sestala in interes, da se ta skupina obdrži, je ravno v Evropskem parlamentu. Eh, na seznamu prednostnih nalog Evropskega sveta eh, je eh, ta prioriteta razmeroma nizko. In tudi Evropska komisija je svojimi dejanji pokazala, da je ravno ne zanima nadaljni obstoj te medinstitucionalne skupine. Kljub temu bomo v trialogu med eh, tremi inštitucijami morali poskrbeti za to, da se spopademo z nastalimi problemi. To pomeni, eh, da si bomo morali zastaviti tudi vprašanje, ali so naloge med eh, agencijami dobro razdeljene, ali prihaja do prekrivanja, podvojevanja, kako se bomo na to odzvali. In eh, če se bo na koncu razprave pokazalo, eh, da lahko naloge določene agencije prenesemo drugam, potem eh, zame tudi zaprtje agencije ob koncu takšne razprave ne predstavlja tabu, ampak na koncu takšne razprave. Neliko sem pretresen zaradi prispevkov tukaj v Evropskem parlamentu, katerih intelektualna širina seže ravno tako eh, daleč, da so si poslanci ogledali eh, zgolj naslove posameznih eh, dokumentov in prišli do zaključka, da lahko določene agencije zapremo. Mislim, da potrebujemo nekoliko bolj vsebinsko razpravo tudi v Evropskem parlamentu. Seveda pa se. Seveda pa se je treba na eh, eh, to vprašanje odzvati prožno. Naloge Evropskih agencij niso uklesane v kamen, eh, ampak, kot sem dejal, potrebno je sprejeti to odločitev ob koncu celotnega posvetovalnega postopka v okviru medinstitucionalne skupine. Najlepša hvala. Preden bom dal besedo kolegom. naj spregovorim še o tem, kar je povedal gospod Gajer, eh, stalni poročevalec za to področje. Gospod predsednik, ali eh, že imate kakšne pobude v zvezi eh, z nalogami agencij in z prerasporeditvijo teh nalog? Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'on pourrait fermer Ali mislite, da bi lahko zaprli te agencije ali izvedli neko prestrukturiranje? To ne bo enostavno za nekoga, ki predseduje vsem agencijam. Well, I'm not sure that I have understood. Ne vem, če sem prav razumel to vprašanje. Ali me sprašujete? Ja, slabo sem se izrazil. Gospod Gajer pravi, da zaprti agenciji ni tabu tema. Ali lahko razmišljamo o tem zaprtju nekaterih agencij? Imate kakšna preporočila na to temo? Ja, kot mreža smo vedno na sestanki s temi institucijami rekli, da mi nismo tisti, ki oblikujemo agencije, ampak so zakonodajalci tisti, ki ocenijo vse potrebe in potem oblikujejo agencije. Če se jim zdi, da se to lahko ureja preko agencije, da to ne bo šlo odločitev, o tem odločajo zakonodajalci. O mandatu, o vsem, kar je treba storiti v prihodnosti, torej mi smo bili oblikovani, da bi dosegli rezultate, tako kot je bilo najboljše, to želimo storiti in imamo mandat za to, ampak ni pa v naši pristojnosti, da bi predlagali zaprtje ali združenje ali kakršnekoli spremembe v agencijah. O tem odločate vi. Très bien, mais, euh... Odlično. No. Verjetno to ni najbolj prijetna naloga biti predsedujoči vsem agencijam, ampak recimo, če pride do sprijete odločitve v določenem trenutku, ni lahka odločitev zapreti agencije, to je vedno težka politična odločitev, ampak vseeno je treba biti tudi pogumen politiki. Gospod Sarvama sedaj. Thank you, chair. Hvala, predsednik. Hvala vam, cenjeni predstavnik EU agencij. Osebno menim, da je vaše delo zelo pomembno in tudi potrebno. Veliko spoštovanja imam do vašega dela. To tudi poznam. Bil sem pročevalec pri razrešnici leta 2012 in pročevalec v senci prej in tudi stalni pročevalec v senci za skupino LS. Sem pravkar sedaj, glede agenci. Razumem vaš pristop in vaš zorni kot, kako gledate na to situacijo glede vseh proračunskih posledic, kajti vi niste krivi za to, to lahko povem na začetku. Ampak bojim se, da moram reči, da če znižamo proračun, da to ni nič bolj prašljivo, kot pa če ohranimo status quo ali pa povečamo proračun. Ni takšne logike. Edino, kar je pomembno, je to, kar se od vas zahteva in naloge, ki jih imate. In tu se popolnoma strinjam s stalnim poročevalcem, gospodom Gajerjem. Bolj splošno urejanje teh stvari je takšno, da morajo vsi prevzeti svoje odgovornosti tu in komisiji. To so pač neki nadomestni starši <coughs> projektu. Ampak istočasno pa so nekatera vprašanja še vedno odprta. Glede tega, kakšne so te potrebne naloge, ki jih je treba izvesti. In od tu izhaja potem to končno vprašanje, katere agencije pravzaprav potrebujemo. In to je nekaj, o čemer se moramo vsi iskreno pogovoriti, da pustimo to možnost odprto v razpravi, Ampak še enkrat bi rad podaril in ponovil. Vi niste krivi, da smo v tej situaciji, ker imamo ta cilj, da preučujemo proračun, to je v naši govornosti in zato mora biti ta razprava zelo odprta. Hvala. Merci. Hvala. Gospod Monka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Hvala. Predsedojoči, zahvalil bi se našim agencijam, ker so omenile problematično vprašanje dveh področji. Po eni strani imamo finančne zadeve, po drugi strani pa osebne zmogljivosti. To zadeva tudi kadre. No, jasno je, da lahko agencije pomagajo tudi komisiji pri ravnavi različnih nalog. To se dogaja tega nihče ne postavlja pod vprašaj, istočasno pa želimo pomagati agencijam, ne da bi jih pritisnili v kot. Ampak zato potrebujemo argumente, potrebujemo dobro razpravo, potrebujemo jasne cilje in dejstva. Reči moram, da bi nam dobro kakovostna revizija lahko pomagala, kajti pri reviziji bi lahko videli, če imamo dovolj učinkovito delovanje agencij, če imamo mogoče kakšne dvojne procese, ki bi se jim lahko izognili, torej karkoli, kar bi lahko pomagalo agencijam, zato da bi potem agencije rekle, da je njihovo delo smiselno. Potem bi revizija lahko pokazala, recimo, da ni nobenih razlogov, zaradi katerih bi morali zmanjšati zmogljivosti nekaterih agencij. Ne vem, če sem vas prav razumel, ampak omenjali ste to idejo ki naj bi jo sprejelo računsko sodišče s komisijo, agencija naj bi menda plačala zunanjo revizijo, čeprav revizijo pravi računsko sodišče. Ne vem, če sem to prav razumel. Prosim, da to obrazložite podrobneje. Merci. Hvala lepa. Gospod Bom. Ja, hvala predsedajoči. Tudi jaz bi se zahvalil agencijem za njihovo predstavitev. To je bilo res odlično, kot običajno. Omenil bi nekaj bolj nasplašno, preden bom šel na bolj specifično pripombo v proračunu agenciji. Najprej bi povedal nekaj pomankanju prepoznavnosti agencij. Če bi lahko storili več za večjo prepoznavnost, ne le v parlamentu, ampak tudi med državljani, da bi bolj poznali vaše odlično delo, to bi bilo zelo koristno za vas pri vašem delu. Toliko nasplašno. Sedaj pa glede proračuna pa je to skoraj za protislovje. Če si pogledamo celotno povečanje za agencijo v zadnjih letih, vidimo tudi, da imamo veliko povečanje. Leta 2014 smo imeli recimo 15-stotno povečanje, potem je bilo še eno veliko povečanje leta 2016. Torej, po eni strani imamo to splošno povečanje in razumem, da imamo različno povečanje pri različnih agencijah, ampak po drugi strani pa se tu soočate s težavami zaradi kadrov. Gospod Gajer, je to omenil in to razumem. Torej, tu imamo ta dvojni učinek. Po eni strani imamo pet odstotni res, po drugi strani pa naj bi namenili vire tudi za prerasporeditev. Torej, tu imate hude težave. Glede iskanja rešitev bi recimo med drugim lahko preučili morebitno združevanje. Kolegi so to omenjali. Rekli ste, da vi ne odločate o tem, ampak drugi. Ampak mogoče bi lahko tudi vi kaj storili, kaj drugega, da bi pomagali recimo tu gre za deljene službe, mogoče bi se lahko agencije zbrale, da bi kaj uredile skupaj, recimo tu govorimo o plačah, eh, kadrih in tako naprej. Mogoče lahko omenite kakšne primere, če se to že dogaja in če imamo kakšne dodatne priložnosti za to med agencijami. Potem še nekaj, kar sem želel omeniti glede proračuna. Zdi se, da se v večini let odobritve v agencijah preložijo recimo lani smo imeli pri 24 agencijah odobritev, ki so se prenesle na drugo leto. Torej, zanima me, če se bo to nadaljevalo. Imate kakšne odgovore mogoče, da bi popravili to situacijo? Merci. Hvala lepa. Gospa Grasler. Hvala lepa. Jensu Gajerju bi rada povedala, da sem bila članica zadnje medinstitucionalne delovne skupine o agencijah in zelo smo se potrudili, eh, predelali mnoge informacije in kup dokumentov, ki smo ga pripravili z natančnimi analizami, je bil visok 60 cm. Informacije so bile odlične. Jen stoti z veseljem predam. Potem pa vprašanje, kaj smo uresničili. Eh, to je. Eh, privedlo do splošnega dokumenta in nič ni bilo uresničeno. Z novim parlamentom, z novimi kolegi lahko seveda naredimo vse, vendar drama je pri uresničevanju in to se začne že na evropski ravni. In zaradi tega svarim, eh, da bi bilo treba vzeti eh, Eh, to, kar je pripravila prejšnja delovna skupina in na tem je treba eh, nadaljevati. Eh, agencije se upravičeno pritožujejo, da jih ustanavljamo, pa da ne dobijo potem dovolj finančnih sredstev. Vendar mi moramo razlikovati med agencijami z jasnim mandatom za uresničevanje evropske zakonodaje in tistimi, ki opazujejo lepo Evropo in ponujajo statistične podatke. Ne vem, Eurofound v Dublinu ali res potrebujemo 120 ljudi tam. Če si ogledamo, kdo kaj počne in s kolikšnim številom ljudi in mi se moramo vprašati, ali poklicno usposabljanje v EU in zunaj EU moramo res opazovati v dveh različnih agencijah če se teh eh, vprašanj ne zastavimo in ta odbor tega do sedaj ni storil in eh, še manj pa, da bi kaj uresničil, torej če tega ne bomo storili, bomo zgubili verodostojnost, ki je potrebna na vzven. Morda bi agencije lahko tudi povedale, kakšne so alternative za horizontalno krajšanje sredstev. Kajti to je najbolj mirna pot, da pridemo do rezultata. To počnemo pravzaprav, ker ne vidimo druge možnosti. Eh, finančna agencija v Frankfurtu, ki se sedaj vzpostavlja, ima seveda jasne naloge in te bodo seveda kanibalizirale mnoge druge agencije. Torej, vi predlagajte, kaj bi lahko storili. Vi pač to verjetno poznate in lažje to naredite. Seveda sami veste, da je to težko, ker imate vsi med eh, vami tudi svoje interese. Vendar, ne morete sa, samo reči, eh, naj mi predlagamo. Predlagajte vi, nekaj moramo storiti, kajti tako ne gre naprej. Hvala, gospod predsedujoči, gospod Areno. Hvala, gospod predsedujoči. Res je, kot eh, predsedujoči v Franciji sem se srečal s to problematiko glede teh agencij, ki se oblikujejo za to, da bi urejale zapletene naloge na položen način v določen trenutku se agencija oblikuje, ker obstaja potreba, potem, potem pa vidimo, da je vse manj takšnih potreb, pojavljajo se nove potrebe in ustvarjajo se nove agencije. In to ustvarja učinek snežne kepe. V določen trenutku se moramo vprašati, kako bi lahko prestrukturirali te agencije. Strinjam se s vprašanjem o vzajemnosti. Na tem področju moramo imeti prestrukturiranje agencij za vzajemnostjo, vprašati se moramo, kako naj bi bilo z osebnim upravljanjem, mogoče bi imeli lahko nek urad, ki bi to urejal. Torej, lahko razmislimo o tem danes, sam vam lahko rečem, da je to možno. Meni je to uspelo. Franci. Si. Dobro, hvala, gospa Vanah. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Torej, jaz bi se zauzela za agencije. Šele eno leto sem eh, poslanka in prav gotovo nimam toliko izkušenj kot govorniki pred menoj, ki se tudi že bistveno dlje ukvarjajo s to temo in verjetno premalo tudi poznam razprave za kulisami. Priznam vendar kar lahko ocenim je naslednje. V tem letu, kar sem članica parlamenta in jaz sem tudi še v treh drugih eh, odborih, v teh odborih je, je eh, bilo ugotovljeno, da so agencije zelo aktivne in to mi je bilo v veliko pomoč pri odločanju in pri delu v parlamentu. Naj navedem nekaj kot primer, drugih ne izključuje, vendar več delam naprimer z Agencijo za temeljne pravice, pa Agencijo za enakost spolov. Torej, te agencije so ponujale veliko strokovnega znanja študij, to mi je bilo v pomoč. Preden razmišljamo o zapiranju agencij, razmislimo najprej o tem, kako lahko bolje podpremo delo agencij tako kot so to predlagali nekateri govorniki pred menoj. In eh, morda bi bilo mogoče izkoriščati sinergije, tako da eh, agencije bolje sodelujejo. Dve, tri agencije sem osebno obiskala in vidim, da je že zelo veliko sodelovanja pri vprašanjih, ki se prekrivajo. Morda bi tu lahko še stvari izboljšali. Prav gotovo obstajajo agencije, eh, ki imajo dovolj kadrov, pa take tudi, ki imajo malo kadrov in ki eh, zaradi tega težko izvajajo svoje naloge. Karkoli eh, ta odbor dela, mislim, da moramo podpreti delo agencij, ker je to v našem interesu poslancov. Hvala. Je n'ai pas d'autres demandes. Nihče več se ne oglaša, tako da bi tudi jaz zastavil vprašanje gospodu Nadešu. Ko imamo neko novo agencijo v neki državi, država podpiše konvencijo o tem sedežu agencije. Zato, da se olajša sprejem agencije za vse sodelavce, ki mogoče niso nastanjeni v tej državi, kjer se odpre agencija. Recimo Frontex. Še vedno ni podpisal te konvencije o sedežu. S Polsko, kajti Frontex je v Varšavi. Kako je z drugimi agencijami? Ali imamo sistematičen podpis te konvencije o sedežu? Če ta konvencija o sedežu ni podpisana, kaj se zgodi, kako je s tistimi sodelavci, ki niso iz te države, nima domicila tam ali ima težave pri šolanju otrok. Kako je s temi pomisliki in bojazni, ki so povezane z oblikovanjem in sedežem agencije? Imate kakšne odgovore, gospod predsednik? Glede preostalega, pa sem tudi jaz tu eno leto, tako gospa Vana, in mislim, da smo pred letom dni, ko smo imeli stane, govorili o istim, ni pa napredka. Ja, kako bi lahko našli izhod iz te situacije in šli naprej. Kajti tu imamo to brutalno znižanje za pet odstotkov, to ne bi bilo zelo grdo in umazano, ampak včasih je pač tako, ko moramo zmanjšati proračun, včasih moramo kaj prenesti na zunanje ponudnike, ampak tu včasih ni prava realnost. Potrebujemo natančno vizijo dodane vrednosti vsake agencije. Prav tako moramo tu potrditi mandat vsake agencije. Mogoče je lahko agencija koristna v enem trenutku, deset let pozneje, pa ne več. Lahko je namen drugačen in moramo imeti pogum, da postavimo pod vprašaj delo takšne agencije. Ampak občutek imam, da ni napredka. In če govorimo o perspektivi medinstitucionalnega sestanka 15. septembra, pa tu vendarle potrebujemo nekaj elementov, da bodo jasni, da bo razprava jasna, da bomo lahko sprijeli odločitve. Mislim, pa je dobro. Gospod predsednik, prosim. Thank you very much. Hvala lepa. Začel bi z zadnjim vprašanjem. Glede dogovora o sedežu, o tem smo se pogovarjali na zadnjem sestanku delovne skupine med institucijami. Če imamo le malo agencij, ki še niso podpisali tega sporozuma, nimam natančnih podatkov, če se prav spomnim, gre za pet ali šest agencij sedaj. To je sedaj predpogoj za oblikovanje novih agencij. In kolikor vem, imamo tu dober napredek v vseh primerjih in kmalo bo to rešeno. Mislim, da v prihodnosti to ne bo več problematično. Ampak nekaj bi osvetljiv. Različni poslanci so to omenjali in to nekaj pomembnega. Ponoviti moram nekaj, kar sem omenil mi smo povsem odgovorni in delamo povsem pregledno, bolj kot katerikoli drug primerljiv organ. V večini primerov imamo odbor, v nadzornem odboru imamo vse države, ki so tam zastopane, poročamo jim, tudi posamično poročamo temu parlamentu. V nekaterih primerjih to pomeni, da imamo organ 50 ali 60 članov ki pridejo sem s vsemi podrobnostmi letno, zato da se lahko predstavite informacije vam. In te informacije zagotavljam tudi specializiranim organom, vašemu odboru. Organi nas poznajo, uporabite to, kar omenjali ste dodano vrednost. Skušamo vam pomagati, zato smo sestavili ta dokument. Zelo kratek je, tu imate dodano vrednost, imate druge prioritete, imate osnovne informacije. Če želite imeti več o tem, potem imamo tudi ključne kazalnike delovanja. Tu smo podvrženi ocenjevanju in običajno te kazalnike posredujemo tudi vam. Potem smo slišali vprašanje o moji agenciji. Prav imate, približno 100 nas je. Recimo, tu zagotavljamo informacije, da bi pomagali vam, ki sprejemate politične odločitve pri razvoju socialnih politik, politika zaposlovanja. Lani smo bili uporabni v 320 dokumentih. Torej, imamo zelo veliko dokumentov v tem parlamentu. Recimo, tu imamo izvanje priporočil jamstva za mlade, zato da bi reševali vprašanje brezposobnosti mladih v Evropi. Recimo, s tem smo se ukvarjali. Torej, absolutno odgovorni smo, zagotoviti moramo vse informacije, prepravni smo to storiti, imate specializirane odbore in lahko vidite, kako lahko to izboljšamo. Potem, glede tega, da bi imeli večjo učinkovitost, da bi si porazdelili naloge, ja, tu moram reči, da smo nedavno imeli sestanek direktorja. Svetlili smo tri prioritete v mrežju. Recimo, dve vprašanje je gospod Vožo omenil gre za delitev različnih dejavnosti, po drugi strani gre za večanje prepoznavnosti, boljše komuniciranje. Ja, popolnoma se strinjamo z vašim bojaznim in tega se zavedamo. Recimo, tu imamo omrežje agencij. To ne obstaja, nihče tega ni oblikoval. Nimamo pravne podlage, nismo pravna entiteta. Sami smo oblikovali to platformo, zato da bi se izmenjali izkušnje. Tu imamo nekaj klauzul in o razvoju kazalnikov napredka, komuniciranju, delimo si izkušnje. Imamo nekaj primerov, ko smo imeli skupna račila, skupne storitve. Kristjan, recimo, kolega je omenil, da pozna dobre primere, če želite to slišati. Torej, prav gotovo delamo na tem. Seveda, imamo omejitve pri tem delu. In naivno bi bilo misliti, da bi si lahko porazdelili vse naloge. Računsko sodišče. Nočem povdarjati tega vprašanja, ampak ja, prišlo je do odločitve, da bi lahko zunanjo revizijo urejali deloma tudi zunanji revizori. To je treba plačati, to pogodbo. Ne, vem, ne želim tega osvetliti kot pomembno vprašanje, ampak pomembno pa je to, da je treba zmanjšati kadre. Onkraj petih odstotkov. Popolnoma smo zavezni petim odstotkom, tako kot se druge institucije. Ampak to pomeni, da nimamo enake obravnave. Noben drug neodvisni organ ni tako obravnavan. Želimo enako obravnavo. Nič drugega kot to. Seveda ne prosimo za dodatna sredstva. Želimo biti proračunsko neutralni, želimo svobodo, oblikovali ste agencije, namesto da bi te naloge zaupali komisiji, ker imamo več avtonomije, ker smo bolj gibčni, imamo predstavnike držav članic, upravni odbor in tako naprej, ampak potem to želimo storiti, ne postavljamo pod vprašaj proračuna, ampak postavljamo pod vprašaj nekaj enostavnega in to je teh pet odstotkov. Potem prenosi, želimo predlagati delovno skupino. Moj predhodnik, direktor agencije FRA, ki je skrbel za koordinacijo agencije, je to omenil te hiši v parlamentu. Omenil je to, da je šlo za sistematično vprašanje, ki se je vleklo desetletja, mogoče moramo to rešiti, res je. Večina prenosov je načrtovanih, imamo večletne dejavnosti. Nedavno smo to ugotovili, ampak mogoče se želimo usesti z računskim sodiščem z vami, da bi obravnavali, ja, imamo kaj sistematičnega, sistemskega, kar želimo reševati, ne želimo tega poslušati vsako leto pri razrešnici ali na računskem sodišču, poročilu in seveda lahko rešujemo to, kar je razumno in popolnoma, smo zavezani temu, da bi imeli dobro finančno upravljanje. Glede predhodnih izsnali delovnih skupin, ne ponovim, 96 odstotkov vseh dejavnosti agencij je bilo izvedenih. Tega nismo zanemarili, bili smo aktivni, to smo nadzorovali, potem smo poročali komisiji in vam glede tega izvajanja. In mislim, da je to vse. Mislim, da sem s tem omenil vse vprašanje. Če sem kaj pozabil, me prosim spomnite na to. Merci. Hvala, gospod predsednik. Komisija, lahko podate tudi vaše stališče. Merci, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad agencijam povedal in jih pomeril, da je seveda komisija del te družine in tako kot agencije smo skupaj te družini, skupnosti in seveda zato morajo vsi sodelovati pri teh petih odsot, tudi komisija. Naj spomnim na poreklo te prerasporeditve. Imamo težave, vemo, da nekatere agencije ne bi smele zmanjšati števila kadrov, ampak to celo povečati recimo tu imamo agencijo za regulacijo na trgu ali recimo agencijo za azil, tu želimo povečati število osebja, želimo povečati vire, po drugi strani pa imamo agencije, ki so poslale negativne prioritete ali pa neko voljo, da bi jih zaprli. Tako da smo morali vključiti to potrebo po globalnem zmanjšanju petih odstotkov ob upoštevanju specifik vsake agencije. Imamo nove naloge ali pa ob začetku delovanja. In zato smo našli to rešitev, ki mogoče ni zelo originalna. To izvajamo tudi znotraj komisije, zato bi imeli ravnovesje med različnimi generalnimi direktorati. Imamo torej skupino oziroma skupna sredstva, kar razporedimo na agencije, zato da bi globalno imeli 5 odstotkov. Torej jasno je, da je ta medinstitucionalna skupina za agencije pomembna, kajti komisija je vedno rekla, imamo sedani sistem, to izvajamo, ker ni alternativ in moramo pri proračunskem predlogu pokazati, da imamo ta cilj petih odstotkov, to je med istnalni dogovor. Seveda pa imamo odprt pristop glede kakršnikoli drugih alternativ, s katerim bi lahko dosegli ta rezultat preko drugih sredstev. Predsednik Artui je recimo omenil to možnost, da bi predelali mandat nekaterih agencij, da bi združili mogoče nekatere agencije v določenem trenutku, mogoče smo slišali to idejo, pa se to ne izvedlo. Podpredsednik je recimo ne najdemo omenil, da je to še nekaj pomembnega. Oziroma podpredsednica rekla je, da bi lahko tu ocenili delovno obromitev agencij, da bi imeli neke kazalnike, da bi vedeli, kdaj naj bi neka agencija naletela na države pri kadrovanju. Glede na dodeljene naloge. Res je, lahko bi imeli razpravo o tem. Skupina mora delati na podlagi dokumentacije, treba organizirati spaj, imamo specifične težave, recimo pri tistih agencijah, ki se popolnoma ali deloma same financirajo. No, a priori niso izključene izmed iznalega dogovora, zato smo jih vključili. Jasno je tudi, da imajo te agencije svoje prihodke, z industrije, to je lahko neka specifična država in tu ima lahko več zunanih sredstev, ampak podrobne je treba preučiti vsako posamečno situacijo. Tako, za konec bi rekel, da je res, da je bilo težko ponovno začeti delati v tej skupini zaradi koledarja. To je enostaven razlog. Mislim, da je bilo v komisiji težko, dva podpredsednika morata biti v tej skupini in mislim, da gre tudi za vprašanje ponovnega zagona dela, gre za priprave ponovno in sedaj imamo datum in upam, da bomo lahko te skupine deli, komisija upa, da bomo imeli originalne ideje o tej skupini in da bomo to potem prenesli recimo preko mrežja agencij ali preko drugih akterjev. Zato, da bi oblikovali rešitve, ki bodo spoštovali omejitve, ampak ki bodo agencijam omogočile, da se razvijajo in da izpolnjujejo te pomembne naloge, kajti številne agencije izvajajo pomembne naloge. Hvala, hvala. Če mi dovolite, sedaj ne bom govoril kot predsedujoče. Tiste agencije, ki se same financirajo, ali imajo več sredstev ali osebja, ali lahko izboljšajo prihodke, mogoče bi te agencije lahko imele poseben status. Kajti, če imamo tu prestrukturiranje sredstev, obene pa imamo to samo financiranje. Ne vem, gospod Gajer bo mogoče zaključil um, to razpravo s svojim stališčem. Ja, danke, Herr Präsident, das will ich in der Tat tun. Ich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich mir aber. Gospod predsednik, tega ne bom storil, je pa to seveda zelo pomembna točka, ki sem si jo. Uh, prihranil pri uvodnih izjavah, zato da ne bi bil še daljši, kot sem bil. E, torej, pri teh agencijah imamo pač e, še poseben problem. E, pri obravnavi agencij e, seveda ne more ustrezati e, princip enake obravnave vseh, one size fits all eh, mnoge agencije dobijo delna, delno finančna sredstva iz industrije, zaradi tega, ker pač eh, jim je Evropska unija poverila naloge, ki jih delajo v korist industrije, naprimer certificiranje zdravil, eh, kemikalij in podobno. po mojem mnenju, plačuje industrija pristojbine za storitev, ki jo nudijo evropske institucije. Če potem eh, silimo te agencije v zmanjšanje števila zaposlenih, potem verjetno poznaje ne bodo več mogle ponujati dobrih storitev za industrijo, ker bodo pač počasnejše zaradi manjšega eh, števila eh, kadrov iz teh pristojbin, ki jo plačuje industrija, izhaja tudi pravica industrije do čim boljše storitve. Se pravi, da bi te eh, agencije bile podvržene istemu režimu zmanjšanja števila zaposlenih, bi pomenilo, da gospodarstvo industrijo eh, pravzaprav opeharimo, da jim pač vlečemo denar iz žepa. Potem pa pri primeru Alicante eh, vidimo, da je eh, pravzaprav eh, zaradi zahtevnosti postopkov eh, tako, da se eh, Eh, pravzaprav eh, kopičijo sredstva eh, v višini kot pravzaprav sicer tega ne potrebujejo. Ta denar je tukaj, tega denarja ne morejo vrniti davkoplačevalcu, ta denar pač leži tam. In potem so se spomnile države članice naslednjega. To je sklenil eh, naš odbor za pravosodje. Eh, ta denar se vlača eh, državam članicam, čež da morajo nacionalni uradi za registrirane znamke pravzaprav tudi opravljati določene naloge, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. To pomeni, da eh, eh, dopuščamo, da plačujemo državam članicam za naloge, eh, ki so jim eh, poverjene v skladu z zakonodajo. In mi smo kar gledali. Evropska unija to generira pravzaprav iz ene naloge in mi bi morali pravzaprav razmišljati o tem, kako bomo ta denar dejansko uporabljali. To je ena stvar. Sinergije. Ko obiščem energije, sem agencije sem vesel, eh, da eh, ugotavljam, da sodelujejo zaradi podobnih nalog, da izkoriščajo sinergije. Eh, včasih so druge agencije pravzaprav že opravile določene naloge, naprimer nabava programske opreme, razvoj programske opreme in potem seveda tu sodelujejo. Eh, to bi lahko tudi prikazali eh, bolj natančno, prav gotovo niso izkoriščene vse možnosti sodelovanja in izkoriščanja sinergij. To bi morali bolj natančno spremljati. Računsko sodišče. Eh, tu seveda ne smemo pretiravati, vendar naj jasno povem, ker je pač bilo zastavljeno vprašanje. Računsko sodišče je poverilo zasebni organizaciji revizijo agenciji in Eh, ta zasebna organizacija zaračunava to eh, revizijo. Eh, Kaj ti revizijske hiše delajo pač tako, da plačujejo za revizijo tisti, ki jih preverjajo. Jaz mislim, da se Evropska institucija, kot je računsko sodišče, ne sme otresti svojih nalog in potem pa še eh, nalogo revizije zaračunati eh, revidirancu. Eh, kaj, eh, če bomo mi recimo dobili račun za revizijo parlamenta od Price Waterhouse and Coopers in potem bomo morali to plačati. Torej ta postopek se mi zdi pač nepravičen in to bi morali drugače ukrepati. Potem pa še nekaj, kolegice in kolege, o današnji razpravi. Najbolje porabljen evro v evropskem proračunu ni tisti, ki ga prihranimo, temveč tisti, kjer za denar dobimo največ. In najboljša agencija Evropske unije ni tista, ki smo jo odpravili, ukinili, temveč tista, ki evropskemu državljanu daje največjo politično dodano vrednost. In kar zadeva podatke, naš parlament je vedno zahteval zanesljive podatke. To ni samo problem našega odbora, temveč eh, problem številnih eh, strokovnih odborov, eh, da so podatki iz držav članic preveč različni, neprimerljivi. In zaradi tega Eh, smo hoteli vedeti, kakšna je situacija hoteli, in zato so nastale tudi naloge Eurofanda. Eh, mi smo hoteli vedeti, kakšna je poklicna situacija oziroma situacija poklicnega usposabljanja v državah članicah in podobno. Eh, torej, mi tudi zahtevamo take podatke, take storitve in ne smemo pocenjevati potreb naših kolegov. Moj predlog bi bil, da eh, omogočimo delo med institucionalni delovni skupini. Seveda ne smemo ignorirati eh, tega, kar je bilo že narejeno, to bi bilo neumno. Eh, v trialogu sem predlagal, da bi morali imeti več delovnih sej, bolj redno, zato da bi tudi hitreje prišli do rezultatov in mnoge točke, o katerih smo tu govorili. Eh, bi poverili eh, tej delovni skupini, redno vam bom poročal o tem, obljubljam tudi, da bom krajši kot eh, sem sedaj in svoje besede bi zaključil s tem, da vas opozorim na naslednje. Agencije imajo skupni biro v Bruslju. Marsikaj, kar želite vedeti o delu agencij, lahko zveste v tej pisarni. Torej, če imate vprašanja, se prosim, kadarkoli obrnite na ta uh, urad in ne čakajte na vsakoletno razpravo v odboru. Eh, hvala lepa našemu stalnemu poročevalcu, uh, gospodu Gajerju, za njegovo prizadevanje, za delo, ki ga je opravil. Hvala lepa tudi za predstavitev problematike agencij. Hvala lepa tudi predsedniku Menendez Valdesa, gospodu Manopoulosu. Paul Rosu in eh, gospodu Ašambul, ki, sta, eh, ki so eh, danes prišli. Videli se bomo 15. septembra. In morda bomo imeli po razpravi tudi jasne odločitve. treba je torej govoriti, kaj bo z uh, eh, samofinanciranimi agencijami, to bi lahko bila lastna sredstva. Eh, pri nekaterih drugih eh, agencijah pa imamo smešno situacijo, ko prihaja pravzaprav do absurdov, do uh, Eh, kontradikcij in sama pravna podlaga ne sme biti povod za kontradikcije. Predsednik Manuel Fazes, eh, rekli ste, da 4-5 eh, agencij še nima pogodbe o sedežu, rad bi vedel, katere so to, da mi to še sporočite. Hvala lepa za to zanimivo razpravo in eh, Evropski parlament in eh, odbor za proračun posvečata veliko pozornosti agencijam. Sedaj prekinjamo našo sejo, nadaljevali bomo ob 15. uri, ko bomo imeli javno predstavitev o ukrepih Evropske unije za eh, MSP-je.